najprej prvo glasovanje. No, ampak še prej pa gospod Lorant Vence je želel besedo glede na člen 59. četrti odstavek. Gre za odbor za medinstitucionalno zasedanje o začasnih ukrepih glede časovnih omejitev za zbiranje in preverjanje v primeru izbruha COVID-19. Beseda je vaša, gospod Vence. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res. Veste, da bilo zaradi člena 788 veliko vprašanj glede um, zbiranja podatkov. AFKU smo poslali tudi vprašanje um, v skladu člena 59.4. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa. O tem zahtevku poslance bomo glasovali ob koncu, torej po zadnjem glasovanju o predlogu komisije. Od 9 do 10.15 lahko glasujete. Glasovali bomo tako kot v preteklosti. Glasovali bomo poimensko in poslanci lahko preverijo svoje glasove in rezultate glasovanj tako da si pogledate dokumente na spletni strani plenarnega zasedanja. Obrazložitve lahko posredujete pisno in sicer lahko pošljete prispevke do 400 besed. Sedaj pa bomo začeli s prvim glasovanjem. Do 10.15 imate čas, da glasujete. ob pol dveh pa bodo rezultati glasovanj tudi na voljo. Hvala lepa.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 Jó napot kívánok! A parlamenti ülést ezennel... Še enkrat, dobro jutro. Začinimo zasedanje. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije. Prilaščanje zemljišč in krčenje gozdov v Amazoniji. Dragi poslanci in poslanke, ni postopka catch the eye in ni modrih kartonov v tej razpravi. gospod Cenkič v imenu komisije, prosim. Amazonski prag gost je nekaj edinstvenega in igra ključno vlogo za zdrave našega planeta in pa podnebje ter biotsko raznovrstnost. Prav tako je amazonski prag gost ključen za staroselce, to je njihov dom. Tam živijo, tam je njihova tradicionalna kultura. Pred Amazonijo so veliki izzivi večplastni izzivi in ti izzivi zahtevajo medregionalno sodelovanje med vsemi državami tam. Okolje je povezano z gospodarskimi pa družbenimi dejavniki, kot tudi z revščino, korupcijo, človekom pravicami, nestabilnostjo in pa varnostjo. Ozemlja staroseljcev v Amazoniji se prekrivajo z okolje, kjer je največ biotske raznovrstnosti in pa ekosistemov. Staroseljci morajo biti vključeni v vse rešitve. Krčenje gozdov je vprašanje, ki jih moramo rešiti, ne samo zaradi biotske raznovrstnosti in pa podnebnih sprememb, ampak tudi zato, da dosežemo trajnostni razvoj in pa zato, da izkorenimo revščino. V skladu z velikopoteznim načrtom zeleni načrt in pa strategijo za leto 2030, je Evropska unija zavezana k temu, da se lotimo vprašanja krčenja gozdov. Na globalni ravni želimo igrati ključno vlogo, eh, kot tudi pri vseh instrumentih za trajnostno sodelovanje. Na globalni ravni si bo EU prizadevala za ambiciozen načrt eh, za biotsko raznovrstnost in okolje po letu 2020, tako da bomo um, oživili vse gozdove in pa okolje. Uh, v prihodnosti. Globalni okvir mora vključevati to, da ohranimo pragozdove in pa ekosisteme v skladu z strategijo EU za biotskroznovrstnost. Prav tako bomo podpirali vse ukrepe um, za boj proti krčenju gozdov. To je del pariškega sporazuma, kar vključuje tudi trajno zavezanost k temu, da pomagamo pri ustreznih nacionalnih prispevkih in pa mednarodnem prizadevanju, tako da um, upočasnimo slabše nastane gozdov. Sedaj pa politika EU. Komisija pripravlja različne ukrepe za boj proti krčnju gozdov, kar je del našega sporočila. Dodatni ukrepi EU za oživitev svetovnih gozdov, to smo sprejeli julija 2019. Po lanskoletnem sporočilu bo komisija leta 2021 pripravila še dodaten zakonodajni predlog in pa druge ukrepe za to, da bi zmanjšali to, da um, se na EU trge dajo proizvodi, ki prispevajo k krčenju gozdov. Prav tako tukaj mislimo tudi na dobavno verigo, sedaj pripravljamo ceno učinka s tem v zvezi. Instrumenti lahko vključujo naslednje. Prostovoljne zaveze industrije, nujno označevanje, preverjanje, certificiranje, in pa um, pristopi proti nezakonitemu ribolovu, bilateralni sporozum in podobno. Zelo pozdravljamo tudi delovanje Evropskega parlamenta glede teh vprašanj in gospod Burhard pripravlja um, poročilo. In ko bo to sprejeto, um, bo to komisija skrbno preverila. Če želimo izboljšati vprašanje krčnega zadovstva, se moramo bolje povezati tudi z zasebnim sektorom. Sploh v Evropski uniji, tako da pridobimo močnejše zaveze tudi na njihovi strani, tako da bo financiranje bolj vzdržno. Kot je komisija že napovedala v strategiji za biotsko raznovrstnost, bo komisija leta 2021 tudi pripravila novo pobudo za trajnostno gospodarsko upravljanje. To bo vključilo tudi človeka pravice in pa ustrezno preverjanje med vsemi sektorji. Komisija bo delala še na drugih vprašanjih, tudi da se vzpostavi platforma več akterjev glede krčnih gozdov. Oktobra se bo prvič sestala in delovala bo tudi opazovalnica EU za trgovinska vprašanja, tako da bomo lažje smenjali podatke o globalnem krčenju gozdov. EU bo sodelovala z drugimi partnerji in partnerskimi državami um, v Amazoni, tako da se lotimo um, krčenja gozdov. Prav tako bomo mislili na človekove pravice, predvsem staroselcev in pa vseh, ki živijo v Amazoni. To je v ospredju vseh vrednot eh, Evropske unije, ko se družimo s tretjimi državami, tudi z državami iz eh, amazonskega bazena. Ta vprašanja so zato vedno obravnavana v našem mehanizmu za politični dialog in pa sodelovanje. Naš dialog ni omejen samo na centralno sodelovanje, prav tako sodelujemo tudi z drugimi širšimi akterji, naprimer podnacionalnimi, lokalnimi organi, pravosodnimi organi, civilno družbo in pa različnimi podjetji in predstavniki civilne družbe. Želimo uspeh. Prostotrhovinski sporozumi z državami iz te regije so še en način, kako dosežemo napredek, predvsem pri okolju in sicer v kontekstu trajnostnega razvoja in pa trgovine. EU želi odpraviti glavne korenine in vzroke krčena gozdov preko pomoči za trajnostne gozdove in pa za pomoč staroseljcem v Amazoniji. 266 milijonov evrov smo namenili za ta področja. Vse skupaj boj proti um, krčnim gozdov in pa za biotsko raznovrstnost zahteva tudi dobro upravljanje. Prav tako lahko izboljšamo normalna življenja staroseljcev in pa avtohtonega prebivalstva na splošno. Ta trajnostni pristop je ključ naše politike sodelovanja in razvoja. Podpiramo tudi konvencijo ILO 169 o staroselcih, podpiramo tudi izvajanje prostovoljnih smernic OZN o upravljanju zemlišč in gozdov. In potem še instrumenti za človeka pravice. Te smo uporabljali tudi pri staroselcih in pa pri zagovornikih pravic. Prepogosto se to um, mora zgoditi tudi v Amazoni, torej da moramo ščititi njihove pravice. Um, se veselim sodelovanja z vami pri tem pomembnem vprašanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu LS, gospa Maginas, besede vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala lepa, komisar, za vašo zavezo prihodnosti. No, Že lansko poletje smo se pogovarjali o tem, videli smo, kako Amazonija gori prejšnje poletje. Veliko je bilo visoko leteče retorike, pa se ni nič spremenilo. Zato ponovno govorimo tukaj o prilašenju zemljišči, pa kar če gozdov Amazoniji. Vedno znova moramo misliti na to temo. Amazonija vedno bolj izgublja gozdove zaradi um, kmetijstva in pa um, tistih, ki želijo les v Amazoniji. Sedaj brazilska vlada želi, da dodatni zasebni akteri prevzamejo še več eh, zemljišč in pa gozdov. Um, to so res ogromne številke. 60 milijonov hektarjev je to celotno območje. Sedaj v parlamentu pripravljamo novo podnebno zakonodajo. Um, govorimo o letu 2050, eh, smo ambiciozni, smo vodilni akter, želimo iti naprej, ampak ne moramo biti tukaj sami, moramo sodelovati. Za 7 odstotkov se bodo zmanjšali izpusti um, to leto um, zaradi COVID-a. Uh, v Braziliji se bo zaradi krčnih gozdov um, stopnja emisij povišala točno zaradi krčenja gozdov. Sedaj nas skrbi to, da uh, bodo evropski trgi bolj odprti za sojo iz Brazilije. Um, to je tudi povezano s krčnim gozdom. Komisija sicer dejala, da bo Brazilijo in pa Merkosur države uh, k temu, da um, delujejo bolj aktivno. A tukaj ne smemo metati um, kamnov v krivce. Tudi mi moramo napraviti svoje. Še vedno važo marsikaj iz Brazilije. Ampak um, naši predelovalci žita pa ne morejo dajati proizvodov na trg eh, v Evropi, zato ker morajo spoštovati strože standarde. Torej, želim naslednje. Potrebujemo ustrezno strategijo za biotsko zavrstnost in pa um, strategijo od vil do vilic in pa trgovinsko politiko. Vse to že imamo, ampak moramo bolj podrobno pogledati kompleksnost naših dobavnih verih in pa velika protislovja med uh, trgovino, kmetijsko uh, politiko in okoljsko politiko. Torej, ta protislovja moramo čim prej zrešiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Van Premt, v imenu SND. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod komisar. Pozdravljam vaše vodne besede. Ne dvomim v namene te komisije, da se lotite problema krčne gozdov in pa podnebnih sprememb. Vemo, kaj so naši cilji. Če jih želimo doseči, potem je amazonski pragost ključ v tem boju to je največji ponor oklika na planetu. In res dramatično se spreminja. Če ne bomo odločno ukrepali do leta 2030, se lahko zgodi, da bodo um, tam proizvajali več izpustov, kot pa jih um, usrkali, torej kot ponor oklika. To je res nujna situacija in moramo odločno ukrepati. Imamo upanje. Že lansko leto smo govorili o požarih v Amazoniji. Glede, od takrat naprej se razmere le še slabšajo, mesec za mesecem. In sedaj še niti nismo začeli sezono požarov. Kot rečeno, že prej 80 odstotkov vsega krčnega gozdov je povezanega z kmetijstvom in pa z porabo živil in mesa v Evropi. Torej, tudi mi imamo tukaj aktivno vlogo. Res moramo biti pozorni. Bolsonaro in njegova vlada, COVID krizo izkorišča za to, da še dodatno deregulira okoljsko politiko. In že sedaj vemo, da je vlada blokirala 300 odstotkov proračuna z eh, nacionalne okoljske agencije za preprečevanje teh težav. In Bolsonaro je odpustil direktorje okoljskih institutov, ki se bojujo proti krčnih gozdov. Prav tako je odpustil direktorja agencije za prostor, ki je zbiral podatke o zemljiščih. To prilačene zemljišče je nespremljivo. Pred enim letom točno je Evropska komisija podpisala sporazum z državami Merkosurja o prosti trgovini. Prav tako so vključili tako imenovano zavezujoče poglave o okolju. In vemo, komisija vedno pravi, da je to naša varovalka. Naša varovalka za ohranjanje amazonskega pragozda. Ali temu lahko sploh še verjamemo? Eno leto po tem podpisu se razmerele še slabšajo in slabšajo. Ta parlament mora zato nujno pozvati k dejanskim varovalkam glede ohranjena amazonskega pragozda. In to bo ključ v razpravi o prostotrgovinskem sporozumu v prihodnosti. Ne bom jasna, kolegice in kolege. Nobene proste trgovine brez ustreznih podnebnih ukrepov če želijo drugi sodelovati z nami pri trgovini, moramo sodelovati z njimi tudi pri podnebju in okolju. To je za nas ključ, tudi za razprave o prihodnosti in pa za vse politike o prihodnosti. In naj bom zelo jasna glede vsega tega. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kanja se zarinjo. Hvala za besedo, predsedujoča, dragi komisar. Amazonija je sedaj ogrožena. Priča smo krčenju gozdov in prelaščanju zemljišč, poleg tega pa tudi kmetijstvo ogroža Amazonijo. Zanima me, kako lahko pravzaprav rešimo Amazonijo, kajti če je ne bomo rešili, bomo pravzaprav tudi ogrozili trajnostni razvoj in tudi ogrozili staroselce in njihovo dostojno življenje. Še vedno smo priča neokolonializmu v Braziliji. Mislim, da res potrebujemo zaveze, prostotrgovinske sporazume, ki bodo temeljili na vzajemnem spoštovanju. Vsi vemo, da se soočamo s podnebnimi spremembami in samo z zavezujočimi sporazumi lahko pravzaprav omejimo podnebne spremembe. Zato vse pozivam, da tudi priznamo, da so določene države v Amazoniji tudi podpisale pariški sporazum, treba je tudi upoštevati prostotrgovinske sporazume držav Merkosurja. Moramo pa tudi podpreti civilno družbo, staroselce in vse te države, kajti države ne sestojijo samo iz vlad, ampak iz prebivalstva moramo sodelovati s prebivalstvom, kajti na takšen način bomo lahko dosegli skupne cilje. Naš najmočnejši instrument pa so seveda prostotrgovinski sporazumi, ki so tudi pogoj za to, da še okrepimo naše sodelovanje na področju boja proti podnebnimi spremembami. Treba je seveda spoštovati pariški sporazum in moramo imeti zavezojoče zaveze požar ne bomo preprečili z eh, napačnimi politiki, ampak samo s sodelovanjem in sporazumi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Benjo, v imenu ide. Hvala lepa. Res je, krčna gozdov v Amazonije je v rekordnih številkah to povzroča veliko um, izbruhov strasti in razburjenja. Zaradi naravnih in pa človeških vzrokov je tega krčenja gozdov vedno več. Um, tudi v Evropi um, izginja kmetijska zemljišča. V Franciji um, kmetijska zemljišča predstavlja 54 odstotkov, uh, vedno več pa je mest in pa stavb, um, umetnih uh, stavb. Um, to se vse dogaja zaradi vas in pa vašega kmetijskega sistema in modela sedaj vidite, kaj počenja Brazilija, ampak um, tudi mi smo odgovorni za naše prakse. Kako lahko kažemo s prstom na tretje države, kot pa v bistvu eh, evropske prakse, spodbujajo to, da moramo uvažati proizvode iz druge. Mi največ uvažamo v Evropo, predvsem sojo, eh, palmo olje in pa kavčuk in podobno. Uvažamo Evropo. Um, Razlogi za prilašanje zemljišč so jasni. Gre za globalizacijo kmetijstva. Že 20 let je soja glavni motor krčne gozdov, sploh v Amazoniji. Med 70 do 200 odstotkov vse proizvodne soje v svetu se uporablja za to, da se um, prehranjuje um, živali preko krme in potem to spodbuja ogromno kmetijsko panogo, tudi zaradi vaših sporozumov. Sedaj smo videli ta sporazum, um, sramoto, sporazum z Merkosurjem. Kako lahko sedaj kritizirate Merkosur, ko pa vidite, da v bistvu Brazilija izvaja točno takšne prakse? Nizozemski parlament je zato glasoval proti temu sporazumu Merkosur in um, to mi je všeč. Evropska unija sedaj več kot um, 300 tisoč eh, ton um, mesa uvaža točno iz Brazilije, a vaši evropski modeli v bistvu škodijo in kmetijstvu in okolju. Mi smo šipki člen te dobavne verige. Kako se lahko razburimo za vsega tega, ko pa vi um, ponižno služite trgovinskim sporozumom, ki spodbujajo takšno krčenje gozdov? moramo um, izstopiti iz teh prostotrgovinskih sporozumov, ki jih je EU ratificirala, več lokalnega um, pridelovanja, um, manj drage proizvodne iz druge, predvsem moramo prijeti na bolj etičen, bolj lokalni model za vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Kavacini v imenu zelenih. Hvala. Hvala lepa gospa predsedajoča, gospod komisar, najprej se želim spomniti na vse v Braziliji, ki trpijo zaradi izbruha COVID-19. Kaj je lahko bolj šokantno kot to, da slišimo ministra, ki poziva k temu, da bi odpravili okoljsko zaščito, medtem ko ljudje trpijo zaradi COVID-19? To se je zgodilo v Braziliji. Krčenje gozdov se povečuje v Amazoniji in to je neposredna posledica vladnih sklepov. Nadzorne agencije so spodkopane, sankcij in glob za nezakonito krčenje gozdov več ni. Bolsonaro pa želi legalizirati prilaščanje zemlišč. Podpiram vse, ki si na terenu prizadevajo, da bi odpravili te destruktivne politike in kongres v Braziliji pozivam, da ustavijo ta proces, zlašči kar zadeva zakonodajo v zvezi z prilaščanjem zemlišč. Trgovine v Združenem kraljestvu grozijo, da ne bodo več uvažale proizvodov iz Brazilije, ki so pridelani na področjih skrčenih gozdov. In tudi v Nemčiji obstajajo peticije, da bi storili podobno. Končati moramo svojo odvisnost od eh, soje. Mislim tudi, da je sporazum z Merkosurjem mrtev.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 prišlo je do tehničnih težav in tolmači nismo slišali. Ok, ok, I will wait. Eno, dve, tri, proba, četiri, pet, šest, proba, pet, šest. Preizkus tolmačenja, preizkus tolmačenja, se slišimo. Začel bom od začetka. Še enkrat, kolegice in kolegi mislim, da razprava ne poteka ob pravem času. Na evropskem kontinentu se odvijajo veliki protesti, vandali, ropajo trgovine, na novo se piše zgodovina, Evropski parlament pa zdaj govori o rekah in o Amazoniji. Reka Amazonka ne teče skozi države EU davkoplačevalski denar ne grede v Amazonijo. To je popolnoma neuporabna razprava. Morda bi lahko govorili tudi o tem, ali na Marsu obstaja voda. Ne vem, morda bo to na naslednjem dnevnem redu Evropskega parlamenta. Govorite o jasnosti za misel, ampak kaj pa zrak? Govorite o čistem zraku, potem pa po Evropi vidimo, koliko tovornjakov vozi sem ter tja. Govorimo o čistem zraku, ampak seveda velike stranke bi morale nekaj storiti. Zdaj pa s prstom žugamo drugim in drugim kontinentom, kako naj oni čistijo svoj zrak. Če ste za to, da se onesnažuje zrak v Evropi, potem morate biti tiho v zvezi z Amazonijo. In še enkrat, v džunglah Amazonije smo videli, kaj menijo o tem ljudje tam, da imamo privilegij belcev, da gre za kolonializem in tako naprej. Kolegice in kolegi, vi se sramujete samih sebe, vi menite, da morate bičati sami sebe zaradi Amazonije. Mislim, da to ni pravi pristop. Podpore ne bo. Kajti ti divjaki, ko bodo nehali ropati tam, bodo prišli do vas. Spomnite se na rdečo zastavo z srpom in kladivom. Najprej oropajo uh, pri sebi, potem pridejo po vas. Poglejte, kaj se je zgodilo v Rusiji in potem v moji državi, v Bolgariji. Če mislite, da boste dobili več glasov, ne boste. Barbarizma bo še več in revizije zgodovine še več. Če se želite opozoriti v redu, opravičiti v redu, če imate vprašanja v zvezi z kolonialno zgodovino, v redu, ampak eh, ne pričakujte, da se bomo mi opravičili za nekaj, kar ni naša krivda. Bolgari ne bodo padli na kolena, Bolgari ne bodo nikoli poniženi in Bolgari nikoli ne prosijo za milost, ko pridajo barbari. Mi, Bolgari, smo ponosni zagovarjamo in branimo svojo domovino, svojo kulturo, svojo družino. To počnemo mi. Zato vam želim obilo uspeha pri zaščiti Amazonije. To je epska razprava planetarnega pomena in ko bo prišla naslednja, naprimer ali bi potrebovali več mlino na veter v smislu Don Quixota, vam bom pomagal. Vse dobro. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Hazekamp iz skupine GUE. Izvolite. Dank u wel, voorzitter. De... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Še nedolgo tega je bil svet zelo zaskrbljen, kajti gledali smo fotografije Amazonije v ognju. Zdaj se soočamo z drugo krizo COVID-19, ampak eh, Amazonija je še vedno zelo pomembna za nas. Pomembna je za podnebje in pomembna je tudi za ljudi, ki tam živijo. Ampak. Tropski gost v Amazoniji se krči izjemno hitro. Prav tako se ne spoštuje človekovih pravic, kajti tam vlada lakota, zato da se proizvajajo poceni proizvodi. 140 tisoč ton govedine uvozimo iz Brazilije vsako leto. In če bomo imeli trgovinski sporazum s Merkosurjem, bo tega še več hitro moramo ukrepati, če želimo rešiti Amazonijo. Vaša komisija ne bo uspešna strategijo za biotsko raznovrstnost, če ne bomo ukrepali. Če bomo še naprej sklepali te trgovinske sporozume, ne bomo imeli trajnostne proizvodnje živil in prehrane. Mislim, da moramo ustaviti uničujoče trgovinske sporazume, kot je ta z Merkosurjem. Prav tako ne smemo več eh, dajati velikih subvencij za sektor predelave mesa. Uživanje manj mesa je dobro za ljudi in tudi za okolje in tudi za Amazonijo. Evropski parlament lahko kaj stori v zvezi s tem. Kolegice in kolege, prosim, da glasujejo za to, da bi oblikovali odbor za prevoz živali, zato da bi lahko nekaj naredili v zvezi s tem. Hvala, zdaj pa gospa Evi za samostojne poslance. Izvolite. Hvala. Hvala lepa. Animal Equality, nevladna organizacija, opozarja na to, da obstaja povezaja pa med krčenjem gozdov in živino rejo. Skoraj 6 tisoč kvadratnih kilometrov je bilo skrčenih. Poročilo Greenpeace prav tako pravi, da je poraba v EU povezana z desetimi odstotki krčenja gozdov. Državljani EU so torej so krivi, čeprav se tega morda ne zavedajo. Nosijo del krivde za krčenje gozdov. Žalostna sem, ko vidim, da komisija po eni strani napoveduje, da bomo imeli zakonodajni predlog, zato da poskrbimo, da proizvodi ne bodo povezani z krčenjem gozdov, ampak po drugi strani se govori o Merkosurju in o temu, da bi sporazum še okrepili. Po drugi strani pa moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do krčenja gozdov in kršenja človekovih pravic. Gospod komisar, lepo prosim, da razmislite o tem, da bi zaščitili ekosisteme in preprečili krčenje gozdov. Hvala. Naslednji je gospod Jarubas iz ELS. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod predsedujoča, gospod komisar, krčenje gozdov je zelo velik problem. To se pogosto pojavlja na našem dnevnem redu, o tem smo že govorili septembra. Govorili smo o tem, kako bi ustavili požare v gozdovih, kajti gozdovi so v bistvu ključa sveta. Po drugi strani pa še naprej sprejemamo sporozume z Merkusurjem, naprimer uporabljamo določene diplomatske ukrepe za to, da bi poskusili na države pritisniti, da se držijo dogovorov iz Pariza in da ustavijo krčenje gozdov. Gospod komisar, pravi imate, ko pravite, da je krčenje gozdov zelo velik problem, da moramo to ustaviti in da moramo to vključiti v svoj novi zeleni dogovor. Vendar, vedeti morate naslednje. Če želimo, da bo Evropa ostala konkurenčna, moramo nekaj storiti v zvezi z trgovinskimi partnerji. Treba je izpolniti cilje trajnostnega razvoja in trgovinska pogajanja so eno, ampak mehanizem za prilagoditev oglika na mejah bi prav tako bil zelo pomemben. Govorimo tudi lahko o standardih na področju dobrobiti živali in varne oskrbe s prehrano. To so standardi, ki veljajo za polske kmete, za francoske kmete, da sporazumu ne pa nelojalni konkurenci, kar zadeva kmetijstvo. Prav tako si ne želimo, da bi bilo naše zdravje ogroženo, ko govorimo o živilih nepoznane kakovosti. Hvala. Naslednja je gospa Burkhardt. Hvala lepo, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. V Amazoniji živijo ljudstvo Ituna Itata. Njihovo območje je teoretično zaščiteno. Dejansko pa je tam vedno več eh, ljudi, ki posegajo v njihovo območje. In leta 2019 je bilo to območje poškodovana kot nikoli prej. Bolsonarova vlada spodkopava okoljske agencije in upanja na izboljšave ni. To je socialna katastrofa, pa tudi okoljska katastrofa, kajti Amazonija je zelo pomemben element pri boju proti podnebnim spremembam. Vendar to ni samo vprašanje Brazilije, tudi Evropa nosi odgovornost, kajti 10 odstotkov krčenja gozdov je povezanega z našo porabo v Evropi zaradi porabe soje, kavčuka in tako naprej. Številni se problema zavedajo in nekateri poskušajo bolj pametno ravnati z okoljem ne pa vsi, zato moramo najti odgovore. Zato sem v osnutku poročila zahtevala okvir na evropski ravni za zaščito okolja. Podjetja, ki želijo na naš trg uvoziti proizvode, ki so potencialno škodljivi okolju, bodo morala paziti na izvor teh proizvodov podjetja bomo zavezali temu, da njihovi proizvodi ne bodo pripomogli k uničenju okolja ali krčenju in kršenju človekovih pravic. Tudi ljudstvo in tu najte ta bi lahko imelo kaj tega, kajti noben proizvod, ki je izdelan na njihovem območju, ne bi smel več priti v Evropo in na evropski trg. Zato jih pri tem podpiram. Oni namreč ne morejo računati na to, da jim bo vlada ponudila roko, da jim bodo pomagali pri boju proti krčenju gozdov in pri laščanju zemlišč. V Braziliji to ni vprašanje, ki bi imelo politično podporo, zato moramo mi nekaj storiti v Evropi. Podjetja morajo biti tudi odgovorna za svoje dejanje in kolegice in kolegi, zdi se nam, da je območje ljudstva Ituna in Teta zelo daleč stran, ampak proizvodi iz njihovega območja so tudi v naših trgovinah. Zato mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo imeli v Evropi samo ustrezne proizvode, ki ne bodo povzročali škode okolju. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Štefanuta. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kakšna je razlika med dobrimi in slabimi voditelji v času krize? Gre za prednostne naloge. Ali ti voditelji sledijo interesom državljanov na dolgi rok ali oski skupini ljudi na kratek rok? Tisti, ki ogrožajo življenja državljanov in verjamejo v teorije zarote, potem sprejemajo neustrezne odločitve kot Bolsonaro. Brazilci se bojijo naslednjega dne, kajti več kot tisoč ljudi vsak dan umre zaradi COVID-19. Bolsonaro medtem razmišlja o tem, kako bi pomagal določeni majhni skupini poslovnežev in sploh ne misli na interes planeta ali na to, kaj bi bilo dobro za Brazilce ali Amazonijo. Amazonija se sooča z veliko katastrofo. Sezona požigov se še sploh ni začela. Še enkrat bomo videli, kako bo Brazilija gorela. Brazilija hitro dela korake nazaj na področju okolja, predlagali so tudi novo zakonodajo, zato da bi legalizirali nezakonito prilaščena zemlišča, ki pripadajo avtohtonomu prebivalstvu. Številke so jasne, več kot 90 odstotkov krčenja gozdov je bilo eh, nezakonitega, gre pa za torej, nezakonita dejanja. Danes sem imel dve minuti in v teh dveh minutah je izginilo 6 hektarjev gozda in 54 hektarjev gozda je izginilo po vsem svetu v teh dveh minutah. Mislim, da moramo rešiti ta problem tudi tukaj, kot tudi mi smo del problema. To se ne dogaja samo v Amazoniji, tudi v Evropi je veliko takšnih gozdov. Mislim, da se moramo tega res lotiti in rešitev moramo najti zdaj, dokler še ni prepozno. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospod Kampomenozi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot vsi ostali se bom tudi jaz danes zvečer vrnil domov, jutri se bom srečal z poslovneži, z sindikalisti, z obrtniki, delavci in tako naprej. In vprašali me boste, o čem ste govorili ta teden v Bruslju? Ste govorili o tem, kako bi lahko pomagali našim podjetjem, kaj storiti zaradi krize. In ne, rekel bom, vse dopoledne smo govorili o Amazoniji. In Vprašali me boste, a ste govorili o prilaščanju zemljišč strani Kitajcev? Jaz pa bom moral reči, ne, ne, govorili smo o Bolsonaru. Evropski parlament veliko časa nameni temu, da kritizira konzervativne voditelje po svetu. Videli smo, kako je parlament nedavno obravnaval Trumpa in tudi določene legitimno izvoljene vlade v Evropski uniji. Tukaj imamo v mislih polsko in mačarsko vlado. In danes, dopoldan, smo videli, da se omenja Bolsonarova vlada, kot da so se problemi začeli v času njegove vlade. Njegova vlada ima veliko problemov, ampak eh, veliko težav ima tudi pri reševanju krize s koronavirusom. Naš pristop je še vedno neokolonialističen. Imamo trgovinski sporozum z Vietnamom, kolikor vem, imajo oni mnogo niže okoljske standarde kot eh, Brazilija. Moja skupina je kritična do trgovinskega sporozuma z Mercosurjem in eh, Mercosur ni podal soglasja v zvezi s tem sporozumom z EU. Komisar Hogan pravi, da nadaljujemo po starem, kot da ni narobe nič. Prav gotovo je legitimno, da parlament kaj kritizira, ampak nažalost se mi zdi, da sem jaz vedno tisti slabi učenec, ampak eh, evropski državljani od nas prav gotovo pričakujejo več. Hvala, zdaj pa gospa Brikmu v imenu zelenih. Hvala. Bolsonaro uničuje okolje v Braziliji in uh, krči gozdove ter krši človekove pravice. Zadeve so res slabe, parlament zdaj nasprotuje sporozumu in določene trgovine v Združenem kraljestvu pravijo, da bodo bojkotirale izdelke, ki prihajajo iz tega območja. GD Trade pri komisiji GD za trgovino pa še naprej želi nadaljevati s tem sporazumom. Nobenega znaka ni o tako imenovani zeleni diplomaciji, o kateri ste vi govorili. Če želimo izpolniti cilje zelenega dogovora, potem je treba zahtevati, da komisija umakne svojo, svoj osnutek zakona, prav tako pa je treba poskrbeti, da bodo brazilci ravnali bolj okolju prijazno in trajnostno in sporozum z Merkosurjem ne sme biti v nasprotju z temi cilji. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Lundgren v imenu EKR. Hvala za besedo. Maja 2019. je bilo 739 hektarjev pragozda v Amazoniji uničenega. In to vsako minuto. To sta dve nogometni igrišči. Na osnovi satelitskih slik lahko vidimo, da to res drži. Za 30 odstotkov se je povečalo krčenje gozdov, zato da imajo kmetje več zemljišč. To se res dogaja. Gost izginja. V prvih štirih mesecih leta 2020 se je za 55 odstotkov povečalo krčenje gozdov v primerjavi z prejšnjimi obdobji. Uničenih je bilo zelo veliko gozdov in to je največje krčenje gozdov, odkar se je merjenje začelo. Zakaj prihaja do tega? Ljudje želijo več kmetijskih zemljišč, želijo da bi tam gojili več palm za palmovo olje. Tudi mi v Evropi prispevamo k krčenju gozdov v Amazoniji. Torej. Govorimo tudi o tem, da Evropejci želijo več okolju prijaznih goriv. To pa pomeni še več palmovega olja in to pomeni, da bo treba še bolj skrčiti zemljišča v Amazoniji, govorim pa o okolju prijaznih gorivih za letala. To bo zahtevalo pa še več palmovega olja. To pa zato, ker se sprejemajo odločitve, ljudje pa teh odločitev ne razumejo. Ponosni smo na okolje prijazen javni promet na švedskem, naprimer, ampak ta promet sploh ni okolje prijazen, kaj ti prispeva k krčenju gozdov v Amazoniji. Na švedskem smo ponosni na svoj javni promet, ampak medtem se krčijo gozdovi v Amazoni in avtohtono prebivalstvo je v velikih težavah. Spremeniti moramo celotno strategijo v EU, kajti to je katastrofalno. Dejstvo je, da potrebujemo več palmovega olja za biogoriva in to bo vodilo do uničenja Amazonije. Amazonija pa so pljuča našega planeta. Tega ne moremo sprejeti. Najlepša hvala, sedaj pa Marija Matija za Gue. Hvala za besedo, predsedujoča. To, kar se sedaj dogaja v Amazoniji, je nezaslišano. Ogrožajo se staroselci. Mm njihova zemlja se krade in se prilašča, poleg tega pa so zlasti sedaj staroseljci najbolj prizadeti zaradi epidemije COVID-19. Moramo pa tudi povedati, da je predsednik Bolsonaro zagrešil huda kazniva dejanja, hodi dejansko po svojem prebivalstvu Teptaga in dejansko noče zaščititi Amazonije. Sami, sama mislim, da je treba zaščititi človekove pravice. Poleg tega je treba tudi zaščititi Amazonijo. Moramo pa tudi izboljšati in spremeniti prostotrgovinske sporazume, tako da bodo ti sporazumi vključevali še več varovalk za varovanje človekovih pravic to, kar smo storili do sedaj, je čisto nasprotno. Mislim, da je bilo v tem času uničenega veliko več gozdova in prilaščenih, veliko več zemljišč, kljub temu, da smo oblikovali ta sporazum. Mislim, da je treba tudi jasno določiti, kdo so domorodci, kdo so staroseljci. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Marija Spiraki za ILS. Hvala za besedo. Predsedujoča, dragi komisar. Videla sem številne prizore požarov v Amazoniji. Danes teh prizorov ne vidimo, ampak to še ne pomeni, da Amazonija ne gori in da se gozdovi ne krčijo. Bolsonaro je sprijel nove zakonodajne pobude za to, da bi pridobil kavčuk in da bi pridelal sojo, ki se potem tudi izvaža na enotni trg Evropske unije. Mi sami neposredno prispevamo k krčenju gozdov v Amazoniji. Mislim, da je treba zato tudi sprejeti določene zakonodajne predloge, zato da bi imeli več nadzora glede izvoza teh živil na trg Evropske unije. Treba je tudi poskrbeti za spoštovanje.